Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your... Lepo pozdravljeni, gospe in gospodje, prosim, da sedete na svoja mesta. I open the meeting. Začenjamo sejo. Najprej naj povem, da moramo sprejeti dnevni red odbora regi za danes. Sama imam eno pripombo na dnevni red. Gospod Van Nistelrooy mi je pisal in prosil, da bi njegovo poročilo preložili na naslednjo sejo 29. novembra. Gre torej za prvo glasovanje, ki bi moralo biti opravljeno, vlaganje delovna mesta in rast. Lahko podprem ta predlog, mislim, da smo bili pri tem poročilu dovolj natančni. In če si lahko vzamemo več časa, si ga bomo pač vzeli. Tako da bomo ta del glasovanja, kot rečeno, preložili, točko 4 bomo preložili na naslednji sestanek 29. novembra. To je torej sprememba dnevnega reda, lahko spremenjeni dnevni red sprejmemo. Gospod Boštinaru, ne, ne želite besede, oprostite, sem se zmotila. Hvala lepa torej. Dnevni red za danes in jutri je potrjen. Sprejetje zapisnika se je 8. septembra in 11. oktobra. Zapisnika se je sta na voljo na spletni strani predlagam, da tako kot ponavadi zapisnik eh, sprejmemo, če ne boste do konca seje uložili kakršnega koli ugovora. Kot kaže, se strinjate, sporočila predsednice. Eno samo sporočilo imam. Mislim, da bo zanimivo za vse kolegice in kolege. Nanaša se na Habitat 3 konferenco v Kitu, torej konferenca o habitatu in drevesih. Gospod Olbreht in gospa Westphal bosta povedala kaj več v zvezi s to konferenco. Gospod Olbreht, lahko začnemo z vami. Vi imate, kolikor vem, dodatne obveznosti nekoliko kasneje. Gospod Olbreht. Hvala lepa, gospa predsednica bom podal splošen opis. Poročevalka pa bo podala potem bolj podrobno mnenje, glede na to, da je pristojna za ta urbana vprašanja. To konferenco o habitatih Združeni narodi organizirajo vsakih 20 let, celotno ozračje, pa tudi cilji se spreminjajo na tem področju. Tisto, kar je zanimivo, je kot prvo, da vse skupaj temelji na trajnostnih ciljih Združenih narodov. Zelo pomemben v tem kontekstu je cilj številka 11 in pri teh trajnostnih ciljih je Organizacija Združenih narodov, ki se ukvarja z vprašanjem habitatu, organizirala konferenco v zvezi z urbano agendo. Verjetno bo govora o tem tudi v Kitu. To urbano agendo naj bi torej razširili, politično gledano je to zanimivo ker se že nekaj mesecev oziroma let ukvarjamo s tem, da bi Združene narode prepričali v to, da je to res absolutna nuja. Vključiti moramo tudi elemente, ki so vezani na urbana območja za državljane in tudi elemente, ki so vezani na vlade. Lokalna demokracija je bila obravnavana v strukturi strukturi Združenih narodov kot nevladna organizacija, zato je zelo pomembno, da sedaj bolj govorimo o pristopu nevladnih organizacij, se pravi, da vse skupaj nima nobene povezave z vladami. Različna združenja, različni lokalni organi se torej že več mesecev ukvarjajo s tem vprašanjem, tudi v okviru globalne mreže lokalnih organov, ki je bila oblikovana tudi na evropski ravni. Prepričani smo, da bi se najprej morali pogovoriti o teh urbanih vprašanjih, o urbanem razvoju. Tu gre tudi za vprašanje novih elementov, kot so naprimer pametna mesta in podobno. Po drugi strani pa se moramo pogovoriti tudi o vprašanju upravljanja v teh urbanih območjih težko bomo dosegli cilje, če se ne bomo pogovarjali o upravljanju. Tako da smo v kitu ugotovili, da obstajata dve ravni, kjer poteka razprava. Na eni ravni se pogovarjamo o urbanih vprašanjih, o izzivih, o pametnih mestih, energiji, transportu. V revnejših delih sveta sveta pa se pogovarjajo o pravicah državljanov in podjetij do mest, do urbanih območij. Tako da je vprašanje, kaj naj storimo s temi urbanimi območji ter z novimi izzivi. Drugo vprašanje pa se je nanašalo na upravljanje. Evropejci, pa tudi Singapur in nekateri drugi so govorili zanimivo o partnerstvu, o upravljanju na večjih ravneh, o integriranem pristopu kolegi iz Afrike so govorili o potrebi po centralizaciji. Reševanje urbanih problemov je po njihovem mnenju vezano na decentralizacijo, kajti pri njih decentralizacije ne poznajo več vzvodov in moči pri upravljanju bi morali po njihovem mnenju dati lokalnim organom. Evropejci so dokaj dobro bili zastopani v Kitu, govorili so na nekoliko drugačni ravni. Mi smo govorili o nevarnosti, ki obstaja v Evropi in je vezana na ponovno centralizacijo. Oni pa so govorili o decentralizaciji. Skupna pa so nam urbana vprašanja, kar je zelo pomembno in še zadnja pripomba z moje strani. Dobro je, da smo organizirali delegacijo Evropske unije, ne delegacijo Evropskega parlamenta ali komisije, temveč delegacijo Evropske unije. Imeli smo tudi razstavo Evropske unije, vendar ko smo prišli tja, smo videli, da gre za razstavo Evropske komisije. Mi smo rekli, da bi naslednjič morali organizirati razpravo Evropske unije in Evropske komisije kajti če gre za razstavo Evropske komisije, bi lahko imeli tudi razstavo Evropskega parlamenta. Ampak vseeno, prvi koraki so bili storjeni. Pomembno je, da smo v tem pristopu združeni. Mislim, da smo vsi storili korak naprej, kar je dober znak. Če torej povzamem, kakšen je bil moj odziv. Evropa je bila dobro zastopana, Evropa je storila dober korak tudi v tej razpravi pokazali smo, da smo že ogromno storili v Evropi na tem področju. Moramo pa se izogniti nečemu, namreč na takšnih sestankih ne moremo trditi, oni nam morajo slediti. Če rečemo, vi nam morate slediti, celotna zadeva propade. Uh, lahko rečemo, mi lahko delamo z vami, sodelujemo z vami, z vami delimo izkušnje. Takoj, ko jim rečemo, vi nam morate slediti, je občutek, kot da se Evropa ponovno loteva kolonizacije, kar je nevarno. Vsake toliko se lahko namreč kaj naučimo tudi mi od njih. Namreč oni imajo nove zamisli, sveže zamisli. Gre za zelo strokovne posameznike, odvetnike iz Afrike, ki imajo nove zamisli, tako da se lahko nekaj naučimo tudi od njih. Hvala. Much, Ms... Najlepša hvala, gospa Westfall. Bi nadaljevali? And, um, it's, it's ja, dragi Jan, pravzaprav nimam več kaj veliko dodati. Eh, ja, ti si res uh, tam zauzel tudi vlogo govornika. Jaz sem bila prej gledalka, opazovalka, tako da se mi je zdelo zelo zanimivo, da smo na koncu konference v Kitu dosegli, da je 119 držav sprejelo sicer nezavezujoči sklep, uh, Um, ampak vseeno so države obljubile, da se bodo zavezale svojim mestom, da bodo mesta um, podpirala. Videli pa bomo, kaj od tega se bo sedaj izvajalo. Kot si povedal, vsakih 20 let se odvije ta konferenca in eden izmed sklepov za prihodnost bi lahko bil ta, da uh, ne samo evropejci, ampak pravzaprav celoten eh, svet se bolj zaveda dejstva, da bo velika večina, tri četrtine prebivalstva v prihodnosti živeli v mestih. In zato se mi že zdi sedaj pravi trenutek, da se te konference o habitatu ne organizira samo vsakih 20 let, ampak bolj pogosto. Treba seveda pri tem preveriti tudi, ali so sklepi izvajani, kaj ti sicer eh, ostane vse skupaj samo pri lepih besedah. No, eno izmed težišč je bil ne samo to, da bo tri četrtine do leta uh, eh, 2050 že živelo v mestih. Um, še neko drugo težišče je pa tukaj tudi podnebna politika. In moramo povedati, da sem danes zjutraj, ko sem se zbudila, doživela velik udarec v obraz. To je z novim predsednikom v ZDA, je celoten Evropski parlament dobil velik udarec v obraz. Predsednik Trump eh, je že izjavil, da se ne čuti zavezanega podnebnim ciljem in to je bila ena izmed točk, ki je bila zelo pomembna v Kitu. Ravno v mestih eh, je vpliv na podnebno politiko zelo velik. No, kot je povedal Jan, ehm, na teh konferencah bi morala biti zastopana tako parlament, kakor tudi komisija, smiselno bi bilo, da pa bi tam poslali skupno delegacijo Evropske unije, ne pa predstavnike komisije in pa predstavnike Evropskega parlamenta posebej. Na ta način bi tudi lažje zastopali naša stališča. Pogosto se je tudi zgodilo tako, da je parlament močno vplival na stališča komisije, na predloge komisije. Ehm, skratka, tukaj bi morali za, poskrbeti za nek model partnerstva med komisijo in parlamenta. Mislim, da smo tukaj na dobri poti. Ne smemo pa sedaj v tem trenutku zavzeti nekakšno stališče, češ mi smo tisti, ki vse najbolje vemo. Ne. Uh, lahko pa poskrbimo za izgradnjo mreži, lahko drugim predstavimo naj, še najboljše prakse, no to ali bodo druga mesta prevzela ta naše prakse, pa seveda odvisno od njih samih. Ja, Gospod Albricht, še kaj? Ja, samo še nekaj bi rad povedal. Sestanek se je zaključil z odobritvijo nove urbane agende Združenih narodov. Dobro bi bilo, če bi kolegi iz odbora regije imeli besedilo tega dogovora. In tu piše, da Evropska urbana agenda predstavlja instrument za globalno urbano agendo, ki naj bi se začela izvajati. Evropska urbana agenda je torej instrument za novo urbano agendo. Tu gre za komplementarnost. Ni na ključje, da v globalni novi urbani agendi pametna mesta igrajo pomembno vlogo. Torej v tej globalni urbani agendi. To je ena zadeva in druga zadeva. Za kolege bi bilo verjetno zanimivo tudi to, da je komisija na zadnji dan predstavila zaveze pri doseganju trajnostnih ciljev tudi z področja urbanega razvoja. Komisarka Krecu je predstavila torej zaveze Evropske komisije na globalni ravni. Rekla je, da želimo izpeljati to globalno urbano agendo tudi na evropski ravni, potem moramo oblikovati skupno predelitev mest. To so zaveze Evropske komisije. Evropska komisija želi, da bi imeli jasno predelitev mest. Spodbujati pa želijo tudi sodelovanje med državljani pri trajnostnem urbanem razvoju. Preberite si ta dokument. Zato, ker se mi zdi, da je veljaven tudi za Evropo. Je pa podlaga za sodelovanje tudi s komisijo. Zanimivo bi bilo, če bi si kolegi lahko prebrali te zaveze, ki jih je komisija sprejela na področju globalne urbane agende. Najlepša hvala, čestitke našim predstavnikom v Kitu. Torej, Habitat 3 konferenca. Vesela sem, da sta iz našega odbora sodelovala dva člana. Mislim, da bi odbor odlično zastopan na tej konferenci. Hvala lepa za te informacije. Bomo seveda spremljali proces še naprej tudi pri globalni urbani agendi, pa seveda tudi pri evropski urbani agendi. Še kakšen komentar, morda kakšen predlog? Če ne, se lahko lotimo glasovanja. Kot rečeno, četrto točko smo preložili, zato bomo danes glasovali zgolj o poročilu gospoda Čika v zvezi s solidarnostnim skladom Evropske unije. Kakšna je ocena? Komisija vsako leto objavi poročilo o izvajanju sklada v predhodnem letu. Oktobra leta 2015 je objavila poročilo o izvajanju sklada iz leta 2014. Naš odbor je sprejel odločitev, da bo to priložnost izkoristil za to, da pripravi poročilo na lastno pobudo. Ocenili bomo ta sklad. Poročevalec je pri predstavil svoj predlog poročila julija. Po tej predstavitvi je komisija izdala poročilo za leto 2015. Naš poročevalec je upošteval torej poročilo iz leta 2015, ki omenja vse, kar je bilo doseženo v kompromisnih predlogih, je bilo to omenjeno, odbora za proračun in nadzor proračuna sta podala svoje mnenje. 15 kompromisnih predlogov je bilo oblikovanih skupaj s poročevalci v senci, vloženih je bilo vse skupaj 109 predlogov sprememb. Gospod Čiko, bi želeli še kaj povedati? Izvolite. Gospa predsednica, rad bi povedal zgolj to, da se mi zdi, da smo upravili dobro delo, Poskušali smo doseči ravnotežje, glede na to, da je to precej občutljivo vprašanje, smo skušali vključiti tudi večje število občutljivih, ključnih vprašanj. Pogovarjali smo se o tem, da bi skrajšali časovnico, upoštevali smo tudi, da obstajajo pač različni pristopi, tudi glede na to, kaj vse se dogaja v posameznih državah, kakšne katastrofe se dogajajo. Pomembno je, da poskrbimo za tiste, ki jih prizadanejo katastrofe in da se bolj usklajujemo tudi s tistimi, ki potem skušajo rešiti posledice. S koordinatorjem in poročevalcem Senci pa smo se dobro dogovorili, se mi zdi. Hvala. Hvala lepa. Dobro, potem se lahko kar lotimo glasovanja. Začenjamo s kompromisnim predlogom 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Gremo na predlog 34. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 35. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 36. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen zavrnjen. Predlog 37 za proti, vzdržani, sprejet. Predlog 38 za proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 39 za proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 5 za proti, vzdržani, sprejet kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet predlog 51, prvi del za proti, vzdržani. Se opravičujem, smo pri predlogu 51, prvi del. Še enkrat, predlog spremembe 51, prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del, ne, ne glasujemo. Gremo na kompromis 9, se upravičujem. Kompromis 9. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 57. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Gremo na predlog 58. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 63 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 64 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 65 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 68 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. Predlog 69 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 70 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Se upravičujem sprejet, sprejet. Predlog 70 je bil sprejet. Predlog 71 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 72 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 81 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 82 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 98. Je prav? Ja, 98. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen? Predlog 100. Ustni predlog spremembe. Kakšen ugovor k ustnemu predlogu spremembe? Ne. Dobro, glasujemo o predlogu z ustnim predlogom. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis 15. Za? proti, zdržani, sprejet. Predlog 108 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 109 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Predlog 3 za proti vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Aha, se opravičujem, ta predlog podpira poročevalec, ampak vseeno dajmo preveriti, ker rezultat ni bil jasen. Glasujemo o predlogu spremembe številka 3. Glasujemo elektronsko. Da preverimo, glasujte prosim. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Dobro. Ja, 18 glasov je bilo proti. Predlog 4. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. Predlog pet za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog trinajst za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis dva za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis tri za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Predlog 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 26 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 29 za proti zdržani sprejet. Gremo na predloge odbora za proračun. Predlog A. Ne, se opravičujem, samo malo. Predlog C. Kdo je za? Proti, stržani, zavrnjen. Predlog D za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog E za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog F za, proti, vzdržani, sprejet. 1 za, proti, vzdržani, sprejet. 4 za, proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Predlog 4. Glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 5. Kdo je za? Predlog proračunskega odbora številka 5. Kdo je proti? Vzdržani. Zavrnjen predlogi odbora za nadzor proračuna. Navedba ena, kdo je za, proti. Vz... No, ne, ta je brezpredmetna, se upravičujem. Gremo na predlog D. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog E za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ena za, proti, vzdržani, zavrnjen. 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 3 v dveh delih, prvi del, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, sprejet. 12 za, proti, vzdržani, sprejet. 13 v dveh delih, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15 kont za, proti, vzdržani, sprejet še sklepno glasovanje. Glasujemo po imensko. Glasujte, prosim. 9 is closed. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Čestitke, gospod Čiku. Thank you for the vote. Hvala lepa za to glasovanje. Um, Zdaj lahko nadaljujemo z ostalimi točkami na dnevnem redu. Čaka nas izmenjava mnen z gospodom Enrikom Rosijem, podpredsednikom in z Nikolajem Bruksom, direktorjem za kohezijsko politiko. Oba prihajate z konference obrobnih obmorskih regij. Konferenca obrobnih obmorskih regij je bila ustanovljena leta 1973. Gre za think tank, za lobby pomorskih regij. Zastopanih je nekje 160 regij iz 28 držav, članic in nečlanic Evropske unije. Šest geografs, evropskih komisij obstaja v CPMR-u, torej v tej konferenci. Vsaka ima svojo organizacijsko strukturo, vsaka spodbuja projekte sodelovanja med regijami, članicami pri tistih skupnih vprašanjih, ki zadevajo vse. Danes se bomo pogovarjali o delu konference z obema gospodoma, ki sem jo prej omenila. Besedo bom predala vsakemu izmed njih, Vsak bo dobil besedo za uvodni nagovor za približno 10 minut, potem pa bomo imeli izmenjavo mnen, če imate kakšno vprašanje, pogovorili se bomo tudi o predlogih članov odbora regije. Gospod Rosi, beseda je vaša. Grac. Hvala lepa, gospa predsednica spoštovane članice in člani odbora regij v Evropskem parlamentu. Hvala lepa za to povabilo. V imenu konference obrobnih obmorskih regij bi rad prispeval tudi k vašemu delu. Sam sem podpredsednik te konferenci, mi, konference, mi se ukvarjamo s kohezijo, gre pa torej za politično skupnost, ki zastopa 150 regij v Evropi. Mi odločno verjamemo v kohezijsko politiko, želimo si, da bi leta delovala, želimo si, da bi jo obnovili, vseeno pa bi radi spostavili tudi vse koristi, ki jih prinaša. Tri ključna načela obstajajo na tem področju solidarnost, teritorijalnost in integracija, torej socialno-ekonomska integracija. Prejšnji teden je na generalni skupščini konference bil sprejet tudi prvi dokument za obdobje po letu 2020. Dovolite mi, da se za hip najprej zazremo v preteklost. Kohezijska politika je bila oblikovana z namenom, da bi vse evropske regije bile zmožne sodelovati pri oblikovanju kazalnikov. Namen te kohezijske politike je bil, da odpravi neenakosti, da odpravi izkrivljanja na trgu Delovala je seveda na regionalni ravni, spodbujala je regije, ki zaostajajo k razvoju. Od samega začetka smo se torej zauzemali za kohezijsko politiko, ki bi ponovno vzpostavila ravnotežele, tako bi regije lahko dobro delovale. Gospodarska, finančna in socialna kriza od nas terja še več kohezijske politike, prav zato, da bi nekoliko oblažili posledice, ki jih je kriza pustila v posameznih regijah v Evropi. Tako tiste najbolj revne, kot tudi bolj bogate regije so utrpele škodo. Moramo spomniti tudi na to, da je kohezijska politika edina javna politika za naložbe, ki vključuje čisto vse evropske regije. Tudi Evropska komisija pravi, da vsak uložen evro v območju 2007-2013 doprinese dodatne 3 evre BDP-ja do prihodnjega obdobja, torej nekje do leta 2023. Ta koncept rasti je zelo pomemben. Tudi predsednik Evropske komisije Juncker je izpostavil to vprašanje, ko je podal govor o stanju v Uniji, pa žal ni omenil kohezijske politike in strukturnih skladov. No, mi si želimo, da je v svojem govoru zgolj pozabil to omeniti. Ampak vseeno je prav, da izpostavimo, da regije veliko delajo, da počnejo vse v svoji moči, zato da bi porabile sredstva iz strukturnih skladov, ki so jim bila dodeljena in da bi izpolnile zastavljene cilje. Moja regija, pa tudi številne druge regije, so dejansko pričakovale dodatne posege v okviru kohezijske politike, zato da bi imeli na voljo ustrezne povezave z institucijami in z zasebnimi podjetji, ki imajo na voljo finančna sredstva, ki bi jih uporabili v primeru, ko bi tudi strukturna sredstva in kohezijska sredstva prišla v državne blagajne. Na nek način so vnaprej anticipirali tudi strukturne politike. Nekaj pridržkov sicer imam glede samega predloga, ki je bil podan strani komisije v okviru večletnega finančnega okvira za leto 2014-2020 naj bi komisija državam in regijam omogočila, da bi uporabili ta finančna sredstva tudi za druge namene, ne zgolj za tiste, o katerih smo se dogovorili. Morda bi se morali vprašati, ali bi za izvajanje drugih politik, ki danes od nas zahtevajo nujno ukrepanje, naprimer, ko gre za politiko priseljevanja ali za druge nujne socialne politike, zadošča zgolj en odstotek evropskega BDP-ja. To je premislek, ki bi vam ga sam ponudil. Mislim, da bi se morali o teh vprašanjih pogovarjati. Namreč vidimo, kakšno škodo utrpi evropski proračun. Zdi se mi, da smo storili korak nazaj v odnosu do vse večjih novih izzivov. Mislim, da ne bi smeli sredstvo zmanjševati, niti jih ne bi smeli nesmotorno porabljati. Konferenca obrobnih obmorskih regij predstavlja zelo jasno vizijo prihodnosti. Kohezijska politika ne bi smela biti namenjena zgolj splošnemu financiranju projektov, morala bi delovati v korist regij, obnoviti bi morala tudi vse tiste politike, s katerimi se bo spremenilo nekaj tudi na terenu. Res pa je, da je včasih bila ta politika deležna kritičnih pripomp v smislu, da je bila bolj negativna. Vendar le bi kohezijska politika danes bolj kot kadarkoli prej morala biti povezana z vsemi politikami upravljanja na evropski ravni. Naprimer, Razprava, v kateri se zoprstavlja kohezijsko politiko finančnim instrumentom, kot je naprimer Junkerjev načrt, ni nekaj koristnega. Vsaj ne po mojem mnenju. Nekateri se celo zauzemajo, da bi ukinili kohezijsko politiko oziroma da bi jo omejili zgolj na tiste najbolj revne regije, ki najbolj zaostajajo. Mislim, da bi se morali osredotočati na vse regije, ne zgolj na osrednje, temveč tudi na periferne. Poleg tega je Juncker omenjal tudi posamezne ukrepe, ki naj bi temeljili na trgu. Zdi se mi, da bi morali v okviru strukturnih skladov poskrbeti za več sredstev, namreč ti skladi so ključnega pomena, če želimo izpolniti cilje, ki so vezani na posamezna ozemlja zauzemati bi se morali za oblikovanje ustreznih okoliščin, ki bi spodbojali razvoj. To sicer ne pomeni, da nasprotujemo Junkerjevemu načrtu, vendar se mi zdi, da bi morali vse te različne vire ustrezno integrirati. Zauzemamo se za nov pristop, ki bi bolj vključeval tudi regije in ki bi uspel vzpostaviti usklajevanje med posameznimi ukrepi v okviru večletnega programskega načrta, kajti s tem bomo lahko v realnih okoliščinah zagotovili tudi večjo gospodarsko rast. Mislim, da bi regije morale prevzeti odgovornost in ponuditi predloge s tem v zvezi, bolj bi se morali tudi usklajevati razmisliti bi morali tudi o tem, kako bi lahko poskrbeli za večjo interakcijo med posameznimi finančnimi politikami in finančnimi instrumenti in prispevki. Podali bomo tudi predlog, ki se nam zdi zelo pomemben za prihodnost. Sam menim, da bi morali okrepiti ex ante pogojevanje. Uporabiti bi morali ta sredstvo na nekoliko bolj selektiven način, vključiti bi jih morali v projekt, ki bi dejansko imel to evropsko razsežnost, ne pa zgolj nacionalno ali regionalno razsežnost. Skupna strateška vizija je potrebna za celotno Evropo, izogniti bi se morali razpršenosti in razdrobljenosti pri porabi sredstev. Naprimer, v moji regiji smo si želeli, da bi regionalni razvojni načrt bil podprt z vsemi sredstvi, s katerimi upravljamo, torej z vsemi sredstvi, ki jih imamo na voljo. Regionalni razvojni program naj bi bil oblikovan na podlagi ključnih ciljev, ki se omenjajo tudi v strategiji EU 2020. Raziskave, razvoj, rast, izobraževanje, boj proti podnebnim spremembam, boj proti revščini. Regionalni razvojni program torej temelji na teh petih ciljih in za doseganje teh ciljev uporablja vsa sredstva, strukturna sredstva, pa tudi regionalna in druga sredstva. Zdi se mi, da bi lahko storili več za to, da bi ta povezava med strukturnimi sredstvi in evropskimi strategijami iz EU 2020 bile močnejše. Tako bomo oblikovali skupno strategijo, ki bo odražala tudi realne regionalne potrebe. Želimo si, da bi v Evropi skupaj skušali doseči cilje. Čeprav bi na regionalni ravni lahko za dosego teh ciljev uporabljali naprimer različne instrumente. Izogniti bi se morali razpršitvi, razdrobljenosti, bolj bi se morali osredotočiti na skupno delovanje, predvsem bi se morali osredotočiti na rast in razvoj. Makroekonomsko pogojevanje je po mojem mnenju nekaj nespametnega, čeprav so jo mnogi spostavljali kot nekaj pomembnega, še zlasti za Španijo in Portugalsko za leto 2017 to velja. Pomembno se je zavedati, da je Evropska komisija naredila nekaj na tem področju, vendar se moramo zavedati tudi tega, da regije niso odgovorne za pravila, ki jih nalaga pako fleksibilnosti. Zato bi bilo, po mojem mnenju, politično in gospodarsko gledano nesmiselno, da bi regije kaznovali, glede na to, da niso regije tiste, ki so kršile pakt stabilnosti. Poleg tega bi vse skupaj lahko imelo negativen vpliv tudi na državljane, če bi torej sprejeli takšno pogojevanje. Nima smisla se pritoževati ali se čuditi, če bo potem Evropska unija še enkrat dojeta zgolj kot nek birokratski organ, ki nalaga vrčevanje, togost in kot nek organ, ki zavira rast. Lahko vam zagotovim, da v moji regiji, pa verjetno tudi v številnih drugih regijah, dosegamo ogromno na področju posodabljanja, Uspeli smo vzpostaviti nova delovna mesta, nudimo podporo produktivnim podjetjem, ki potem dodatno vlagajo in vse to smo uspeli doseči tudi zahvaljujoč prispevkom Evropske unije. Ti prispevki Evropske unije so imeli pomembno vlogo. Lahko pa bi našli tudi kakšen instrument, s katerim bi lahko bolj vrednotili vlogo Evrope na tem področju, da se bodo tudi državljani zavedali, zakaj gre. Na koncu bi rad Poudaril predvsem to, da bi morali zadeve poenostaviti. Nadzor je seveda pomemben v okviru postopkov, vendar se mi zdi, da bi morali gledati tudi na to, kakšen rezultat dosegamo s pomočjo politik, ki jih izvajamo. Kar zadeva obdobje 2020 in naprej, se mi zdi, da bi morali še naprej slediti ciljem, ki smo si jih zastavili na začetku. Zmanjšati je treba regionalne razlike, spodbujati bi morali vlogo regij pri zagotavljanju rasti v Evropski uniji. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you, thank you very much. Hvala lepa. Gospod Broker, si izvolite lahko nadaljujete z vašo predstavitvijo. Hvala lepa, predsedujoča. Torej, imem je Nicholas Brooks in odgovoren sem za regionalno politiko na konferenci obrobnih odmorskih regij. Torej, danes je moja naloga tu eh, ta, da vam predstavim rezultate nekaj študij, ki smo jih eh, opravili v okviru konference obrobnih obmorskih regij. Torej, malce več bom govoril o prvi študiji, ki je povezana s teritorijalnim vidikom eh, finančne politike v okviru eh, kohezijske politike. Na to bom predstavil tudi glavne rezultate druge študije v zvezi z ulogo regij in partnership, partner, eh, partnerstev v tem okviru. Thank you. Torej, eh, v zadnjih letih eh, smo eh, se na konferenci zlasti ukvarjali z načinom delovanja kohezijske politike in zlasti uporabe finančnih instrumentov. Pogledali smo si poročila, ki že obstajajo in kar nekaj dela je bilo upravljenega tudi na odboru regiji in pa na generalnem direktoratu za regionalno politiko, ampak eh, še vedno se sprašujemo, ali obstaja teritorijalna razsežnost eh, finančnih instrumentov kohezijske politike in na to, ali so finančni instrumenti najprimernejši način za doseganje eh, ciljev kohezijske politike. Torej, V začetku leta smo naredili anketo v 36 regijah torej iz 15 različnih eh, držav in to vidite tudi na zemljevidu. Torej, tu vidite, katere regije so bile vključene in uh, želeli smo zagotoviti zlasti, da se v, v, vključi vse uh, različne tipe uh, regij, se pravi od bolj do manj uh, razvitih in pa tudi uh, te regije so morali biti geografsko ustrezno razporejene. Uh, Torej, kaj so glavni zaključki te študije? Torej, štiri sporočila lahko izpostavimo. Prvič, eh, Evropska komisija predpostavlja učinkovitost teh eh, finančnih eh, instrumentov. In na začetku tega programskega obdobja je komisija te finančne instrumente predstavila kot eh, način, kako bomo lahko ustvarili eh, rast eh, in razvoj in vključili zasebni sektor v doseganje teh ciljev. To smo želeli preveriti. In uh, dejansko eh, se je izkazalo, da so te predpostavke komisije um, držale. Dejansko je prišlo eh, do ustvarjanja delovnih eh, mest, eh, dejansko smo podprli več MSP-ov, finančni instrumenti so dejansko tudi ustvarili ta učinek vz voda, torej vem, da ne morete prebrati tega, kar je napisano na prosonici. Torej, naprimer eh, v Languedoc eh, v Rusijon regiji je prišlo do eh, kar nekaj kratnega učinka vzvoda. Torej prav tako so te regije lahko tudi pritegnile zasebne naložbe in za regije je bilo to še posebej koristno v ozračju krize. Drugo sporočilo, ki je močno izpostavljeno, pa je naslednje. Torej, mi smo se obrnili na eh, regije, ker smo želeli njihovo mnenje, torej eh, finančni instrumenti ne morejo povsem nadomestiti nepovratnih eh, sredstev v okviru regionalne politike. Zakaj? Kajti ugotovili smo, da finančni instrumenti ne morejo podpirati vseh projektov torej v teh enajstih tematskih sklopih. In če si pogledate graf, potem vidite, Eh, število finančnih instrumentov, ki so bili uporabljeni eh, v 23 regijih, regijah. In videli bomo, da je šlo zlasti za tematske cilje 1, um, 3 eh, in 4, torej inovacije, raziskave in tako dalje. Ampak to ni pokrilo torej, vseh tematskih področji. Na to drugo regije so uh, nam povedali tudi, če želite financirati uh, tvegane ali inovativne projekte, potem je to najbolje eh, financirati z nepovratnimi sredstvi. Torej, finančni instrumenti so najbolj učinkoviti za spodbujanje tistih projektov, ki so najbližji tržnim projektom. Na to Finančni instrumenti v primerjavi z nepovratnimi sredstvi so eh, torej, bolj eh, koristni eh, za tiste trge, ki so bolj prilagojeni trgu, ker so trgi bolj konkurenčni. Prav tako je to tudi bolj koristno um, na večjih trgih, na manjših trgih, uh, naprimer so finančni instrumenti preveč uh, kompleksni, naprimer na nizozemskem. Prav tako um, imamo tudi uh, situacije, kjer uh, obstajajo druge vrste nacionalnih uh, instrumentov, ki so morda lahko bolj učinkoviti. Torej, tretje sporočilo danes, ki ga lahko tu posredujem, je to, da finančni instrumenti delujejo, lahko delujejo, ampak njihov uspeh eh, je odvisen tudi od eh, eh, samega ustroja regije in pa države članice, v kateri se regija nahaja. In zadnje sporočilo pa je povezano z zapletenostjo finančnih instrumentov in mi na konferenci tudi razumemo, da eh, v tem umestnem eh, pregledu eh, želimo poenostaviti te procese. In v nekaterih regijah, naprimer, imamo protislovno zakonodajo med nacionalno in evropsko zakonodajo, imamo zmedo v zvezi z smernicami, v zvezi z državnimi pomočmi naprimer eh, v nekaterih francoskih regijah in v Baski, bi lahko uporabili oziroma so uporabili v prejšnjem obdobju finančne instrumente, za sedanje obdobje pa so se odločili, da se jih ne poslužijo. Torej, eh, prav tako imamo tudi zelo omejene kriterije uh, za uh, projekte, ki se lahko financirajo iz finančnih instrumentov, torej premalo prožnosti je bilo, premalo prilagodljivosti in veliko regije je imelo težavo tudi z upravno zmogljivostjo. Torej, zahtevajo se preveč zapletene upravne postopke. Torej, na koncu samo še nekaj priporočil. Kot je predsednik Ronsi že povedal, smo prepričani, da Ta študija kaže na to, da kohezijska politika mora resnično v prihodnosti uh, združevati uh, tako nepovratna sredstva kot finančne instrumente. Torej imamo celo vrste ciljev, misij, ki so bolj uh, primerni za finančne instrumente, medtem ko drugi so bolj primerni za financiranje iz nepovratnih sredstev. Uh, torej, če želimo uporabiti finančne instrumente, uh, tega ne smemo narediti samo zato, da pač uh, uporabimo finančne instrumente, zato morajo obstajati drugi razlogi in posta, po, potrebujemo tudi več prožnosti za uporabo finančnih instrumentov v prihodnosti. Še nekaj točk v zvezi z drugo študijo, ki sem jo želel danes predstaviti in tu gre za eh, študijo o regijah in pa partnerstv um, za sedanjo, sedanje obdobje uh, kohezijske politike. Naprimer, če si uh, pogledamo člen 5 uh, uh, v zvezi z uh, regionalnimi uh, oblastmi in njihovo vlogo in prav tako v zvezi z uh, regijami. Torej, prejeli smo precejšno število odgovorov iz 16 različnih regij. In tu vidimo tudi na zemljevidu, katere regije so sodelovale pri tej anketi. In tu uh, je prikazana tudi raven odgovornosti za regije in vidimo, da ni prišlo do nobene korelacije med decentralizacijo, ravnjo decentralizacije in pa um, odgovornosti. Naprimer, v uh, Španiji so regije, torej v mestna telesa, torej pri strukturnih uh, skladih, če tudi uh, v Španiji regije uživajo predvsej uh, povlastil, medtem ko uh, na Irskem, kjer uh, to ne drži, pa um, uh, je bila situacija uh, drugačna kljub temu. Torej, kakšni so glavni rezultati? Torej, peti člen. Uh, je velik eh, uspeh eh, v regijah, eh, ampak obstajajo pa tudi precejšnje razlike pri odgovornosti, pri upravljanju s temi skladi med različnimi regijami. In to izhaja tudi zato, ker Eh, ta člen 5 in določbe tega člena niso dovolj natančno opredeljene. Eh, torej, eh, to se lahko tudi na različne načine tolmači. Regije so tudi, um, imajo tudi široke pristojnosti na področju um, kohezijske politike uh, in uh, tudi ni uh, nobenega nobenih eh, posebnih eh, eh, razsežnosti za regije, ki so otoki, torej skladno s členom 174. Torej, kaj so tu rezultati? Eh, v, eh, tudi v centraliziranih eh, državah so regije vključene v vse tematske cilje. Naj samo končam še to predstavitev z naslednjimi priporočili, ki so povezani s to študijo. Pripričani smo, da bi imeli boljše partnerstvo, če bi eh, člen 5 eh, dejansko mm, bil bolj učinkovit in zato bi želeli tudi, da eh, komisija okrepi ta člen v prihodnosti. Torej, komisija bi morala biti res varuhinja, torej učinkovita varuhinja teh načel partnerstva. In torej, otoške regije zaslužijo posebno pozornost eh, po členu 174. Hvala lepa. Thank you. Thank you very much, Mr. Brooks. Hvala lepa, hvala lepa, gospod eh, Brooks. Eh, torej se upravičujem vsem v tej dvorani. Vsi vedo, da se pogosto zmotim pri imenih. Torej to se mi zgodi praktično na vsem sestanku. Se upravičujem. Sedaj bomo nadaljevali z razpavo, gospa Gressler. Pa Bresso, se opravičujem. Hvala lepa podpredsedniku in direktorju konference obmors, obrobnih obmorskih regij. Hvala lepa za to, da sta predstavila tudi svoje razmišljanje o kohezijski politiki. Zdi se mi, da je njuno razmišljanje zelo podobno tudi našemu razmišljanju. Naš odbor je že začel delati na tem vprašanju, začeli smo se pogovarjati o teh vprašanjih, tako da je tudi ta vaš premislek zagotovo dobrodošel prispevek k našemu razmišljanju o kohezijski politiki. Zelo na kratko bi rada povedala par stvari najprej v zvezi z eno od prvih zadev, ki jo je spostavil podpredsednik Rosi. Rekel je, da ima kohezijska politika smisel, če zadeva vse regije. Zadnji podatki iz leta 2014 kažejo, da še vedno obstaja precejšnja razlika med obrobnimi regijami in temi bolj osrednjimi regijami. Obstajajo pa tudi precejšnje razlike v posameznih delih regij znotraj same sredine Evrope. Zelo malo pozitivnih izjem najdemo v tem zadnjem obdobju, namreč v smislu, katere regije so bolj rasle. Vse regije so bile prizadete zaradi krize. Obstaja velik potencial za naložbe, vendar se je tudi ta zmanjšal. Ta politika bi morala pomagati vsem regijam, zato da bi spodbujali konkurenčnost tudi v odnosu do preostalega sveta. Dejstvo je, da je Evropa v primerjavi s preostalim svetom iz te krize izšla ošibljena. Tako da se glede teh vprašanj kar strinjam s podpredsednikom. Za nas bi bilo zelo zanimivo, če bi na podlagi vsega tega, kar ste povedali, dejansko izvedli kakšen konkreten ukrep v smislu, da bi poenostavitev izvajali vsi upravljalski organi, vsi lokalni organi. Lahko bi podali tudi konkretne primere, konkretne predloge, ker bi s tem veliko lažje vse skupaj prenesli tudi v realnost. Mislim, da bi na podlagi takih primerov dejansko lahko dosegli poenostavitev. Tudi komisija dela na teh vprašanjih ampak zdi se mi, da bi bilo veliko bolj pomembno, da zadeve ocenijo tisti, ki dejansko upravljajo s temi sredstvi, ne pa toliko komisija. Še posebej podpredsednika Rosija bi rada vprašala, kako sam gleda na tematiko, na kateri smo sami veliko delali. V mislih imam predvsem sinergije ne gre za nadomeščanje ali kakršnokoli mešanje med EPSI-jem in Junkerjevim načrtom ter kohezijsko politiko ter regionalnimi skladi. Zanima me, kako vi gledate na sinergijo. Mi smo po eni strani delali predvsem na tem, da bi tudi ta Junkerjev načrt imel večji vpliv na celotno ozemlje Evropske unije. skušamo najti sinergije. Tudi kolega oziroma direktor Brok, se upravičujem za to ime, je prej rekel, da bi Junkerjev načrt lahko spodbudil tudi obsežne zasebne naložbe. Vendar bi tudi te naložbe lahko bolje usklajevali znotraj politik, ki jih vodijo regije poseči bi morali, kadar pride do nepravilnosti na trgu, kadar nek sektor, naprimer, ni zmožen uporabiti sredstev. Na tak način bi spodbujali tudi bolj obsežne naložbe. Zato me resnično zanima, če obstaja kakšen konkreten primer s tem v zvezi, kako vi konkretno gledate na to sinergijo med uporabo sredstev za regionalno politiko, da bi naprimer razvili posamezen sektor ali posamezno območje, posamezno regijo in kako bi na interni ravni lahko za te obsežnejše projekte, ki se jih ne da financirati iz kohezijskega programa, našli sredstva v Junkerjevem načrtu. Počasi že delamo tudi na drugi fazi Junkerjevega načrta, zato me zanima tudi, kako vi gledate na vse skupaj, kako bi lahko konkretno izgledala ta sinergija, ki še ni dovolj otipljiva, ni se dovolj dobro uresničila. Zelo malo primerov realne sinergije poznamo. Skratka, zanima me, kako bi se zadeve lahko izpeljale v praksi. Vse ni mogoče, ampak če je nekaj mogoče, kako bi vi to izpeljali? kako bi se lahko bolje lotili te druge faze Junkerjevega načrta, kako bi lahko ta načrt bolje povezali tudi z regionalno politiko. Hvala. Hvala lepa. Gospa, gospod Jakovčič, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Dovolite mi, da to priložnost najprej izkoristim za to, da pozdravim starega prijatelja, gospoda Rosija, predsednika Toskane, Z njim sem že imel priložnost izjemno dobro sodelovati, ko sem sam vodil Istro. Tako da bi na tem mestu res rad izrekel prisrčno dobrodošljico kolegu. Takoj na začetku bi rad povedal tisto, kar sem že večkrat izpostavil. Moje srce je ostalo v Istri, ostalo je na regionalni ravni, kljub temu, da sem že kar nekaj časa sedaj evropski poslanec, kar mi je v čast. Vseeno pa bi rad z vami podelil vse tisto, kar je tudi gospod Rosi omenil v svojem uvodnem prispevku. Kolega je omenil tudi dejstvo, da gospod Juncker v tistem svojem govoru sploh ni omenil, omenil niti kohezijske, niti regionalne politike. No, zagotovo to ni slučaj, takšno je moje mnenje. Nisem prepričan o to, da bomo po letu 2020 imeli na voljo močno, varno, zanesljivo, odločnejo kohezijsko politiko in politiko izkoriščanja strukturnih skladov. Mislim, da gre evropska politika v tem trenutku v drugo smer. Vprašanje te regionalne ravni je nekako potisnjeno v drugi plan. Druge prednostne naloge se pojavljajo v naši politiki v Evropskem parlamentu. V tem kontekstu bi gospoda Rosija, pa tudi organizacijo, katere član sem nekoč bil, torej te konference, pozval, da skupaj z drugimi regionalnimi organizacijami odločno lobirajo pri svojih vladah, zato da bi se okrepila kohezijska politika če želimo, da bi ta kohezijska politika ostala vsaj v takšni obliki, kot je danes. To je izjemno pomembno, zato ker sem prepričan, da sama logika subsidijarnosti, ki sicer je zapisana v Lizbonski pogodbi in ki ima še vedno ogromne težave pri izvajanju, nekoliko trpi. Druga zadeva, ki bi jo rad podaril, pa je naslednja. Strinjam se s tem, da nima smisla, da zaradi pakta stabilnosti kaznujemo regije. Ko smo včeraj govorili o tem, je nekdo izpostavljal neke podrobnosti. Včeraj smo se pogovarjali z ministri iz Španije, Portugalske in nekaterimi drugimi, ki so rekli, da je tu šlo za nekoliko drugačne namene. Ne vem, zanimivo bi bilo dejansko videti, kako so kolegi iz Katalonije in Baskije prišli na dan z idejo, da nima smisla, da sploh obravnavamo slabo ravnanje španske vlade. No, nam so se obrnili glede na to, da so iz iste skupine kot jaz, iz Alde. Ampak ko gospod Rossi izpostavi takšno mnenje, ima to povsem drugo politično težo. Zato bi res v tem kontekstu rad podaril, kako pomembno je, da državljane ne smemo kaznovati zaradi nespoštovanja pakta na tak način, da se regionalne politike ne izvajajo. V vsakem primeru bi si bi rad izkoristil to priložnost, zato da pozdravim kolege iz konference. Hvala. Hvala lepa. Gospod Džofrida, izvolite. Grazie, grazie. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sama bi se rada zahvalila podpredsedniku Rosiju in direktorju Bruksu. Hvala lepa, da sta danes z nami na seji odbora. Vesela sem, da smo ponovno posvetili nekaj pozornosti obrobnim obmorskim regijam. Nekje pred enim letom smo se ravno v našem odboru ukvarjali z resolucijo o otoških regijah. Besedilo je bilo potem izglasovano v Evropskem parlamentu meseca februarja. Šlo je za besedilo, v katerem smo zahtevali, da se več pozornosti posveti prav temu vprašanju. Takrat se nam je zdelo vprašanje morda sekundarnega pomena, vendar je po razpravi na plenarnem zasedanju in po glasovanju bilo jasno, da smo odločno podprli predlog, da se obravnava tudi ta tematika. In kot vidite, se razprava nadaljuje v našem odboru, pa ne zgolj tu, temveč tudi v drugih sedežih. Res je pomembno, da se o tem pogovarjamo, res pa je tudi, da bi morali na novo opredeliti številne evropske politike. Otoške regije, obrobne regije, obmorske regije, te so predmet razprave tudi znotraj kohezijske politike, pa ne zgolj tam, tudi v prometni politiki, politiki turizma, kmetijski politiki se obravnavajo ta vprašanja. To se mi zdi prava pot za naprej, zato da presežemo te okoljske in strukturne ovire, ki še vedno zavirajo rast v teh regijah. Zagotoviti moramo tudi načelo teritorijalne kohezije. Gede regijo in odbor regij sta zagotovo najbolj pristojna za vprašanje kohezijske politike. Vseeno pa obstaja še veliko drugih institucij in organov, ki se ukvarjajo s to tematiko in ki bi lahko bistveno vplivali na samo politiko, ki spodbuja tudi obrobne regije. Zgolj dva primera bi rada navedla, ker ne želim biti predolga. Evropska komisija je predlagala, da se spremeni uredba o državni pomoči. Tudi v moji regiji v Siciliji se okvarjamo s tem, sprožili smo posvetovanja. Ta predlog pravi, da bi državno pomoč lahko uporabili za tista letališča, kjer letno ne prepeljajo več kot 3 milijone potnikov in če se ta letališča nahajajo več kot 100 km oziroma uro vožnje stran od drugih večjih letališč. Mislim, da so bile tu podane tudi določene omejitve, ki so v realnosti pravzaprav zelo velike. Mislim, da bi morali v samo uredbo o državnih pomočeh vključiti tudi posamezne pogoje oziroma izjeme, ki bi veljale za to vrstne regije. Zdi se mi, da bi morali ukrepati tudi na tem področju. Konferenca obrobnih omorskih regij bi lahko odigrala svojo vlogo na tem področju, morda tudi vlogo lobista, zagovarjala bi lahko skupne interese, zagotovo pa bi morala konferenca delovati enotno in se pogovarjati z enim glasom tako s komisijo kot s parlamentom. Državna pomoč namreč ponuja številne priložnosti. Sama sem preomenila zgolj primer prometa. To je sektor, ki najbolj vpliva na življenje državljanov, ki živijo v teh regijah. Mobilnost je tista, ki prinaša tudi konkurenčnost. Tudi uredba 2008, iz leta 2008 je pomembna na področju prometa. Zlasti trije členi so pomembni, nanašajo se na stroške za posamezno prometno pot, namreč tam naj stroški ne bi smeli biti previsoki, zlasti če gre za pomembno prometno povezavo s temi bolj odročnimi regijami. Kar zadeva samo predeljevanje teh poti, pogoji niso najbolj jasni. Zato komisija v tem trenutku pripravlja smernice na tem področju, da bomo lahko posamezne člene 16, 17 in 18 še posebej lahko tolmačili na boljši način. Tudi javna posvetovanja so bila sprožena s tem v zvezi. Zato se mi zdi res pomembno, da se zauzamemo za širše tolmačenje teh členov, da bi upoštevali tudi položaj, v katerem se nahajajo te regije, pa naj se gre za obrobne regije ali za otoške regije. Zelo pomembno je, da ustrajamo tudi na tem, da za te obrobne odročne regije opredelimo jasne programe, tudi na kmetijskem področju. Še en primer naj navedem zadnji, namreč kmetijski proizvodi iz bolj odročnih regij so veliko dražji, zato potrebujemo boljšo politiko spodbujanja in tržine teh proizvodov. Vse skupaj bi morali storiti ex ante, še preden bo dokončno spremenjena ta uredba. Zagotovo pa ni dovolj, da zgolj GD regijo opravlja delo na tem področju. Namreč GD regijo je že zauzel dokaj trdno stališče s tem v zvezi. Potrebujemo tudi ad hoc strategijo, pomembno, da se o tem pogovarjamo tudi v našem odboru. Hvala. Thank you, thank you. Hvala lepa. Gospod Žulju. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Torej, eh, tudi sam bi se zahvalil gospodu Rosiju in gospodu eh, Bruksu eh, za njune predstavitve in za to izmenjavo mnen, ki je organizirala o pravem času, kajti gre za resnično aktualna vprašanja v odboru regi. In uh, to, kar sta povedala, zlasti v zvezi študijo o finančnih instrumentih, eh, je prav tako aktualno in to bo lahko še prispevalo tudi k poročilu, ki ga pripravlja kolega Novakov. Povsem se strinjam z analizo, ki sta jo naredila, torej ki kaže na to, da večja uporaba finančnih instrumentov ne sme biti sama sebi namen, ne sme biti sistematična. Kaj ti? Izbira instrumenta mora biti najprej odvisna od samih projektov, od uh, samega konteksta in strinjam se s tem, kar sta povedala. In uh, to je tudi stališče francoskih regij. Uh, mi smo proti eh, ciljem, ki bi bili sistematični, ki bi bili že vnaprej določeni, torej, eh, kjer bi bili instrumenti že vnaprej določeni. Pri tem moramo uporabljati razum in moramo izkoristiti tiste finančne instrumente, ki so najbolj koristni za posamezne projekte. Na to, kar se tiče eh, političnega stališča v zvezi z prihodnostjo kohezijske politike, tu imam vprašanje. Konferenca je izpostavila, da arhitektura te kohezijske politike temeli na eh, regionalnem bruto domačem proizvodu, kar pomeni, da nekatere eh, regije, eh, ki eh, so ranljivejše oziroma ki so bolj izpostavljene, ne bodo sistematično in avtomatično uživale boljših pogojev. In zanima me, če je predviden še kakšen drug kriterij. Hvala lepa, gospod Vaner. Zdaj, gospa Vaner. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Tudi jaz se zahvaljujem gospodinu podpredsedniku Rosiju in pa eh, direktorju Broksu, da sta se udeležila današnje seje odbora. Zelo cenimo vaš angažma na področju um, regionalne politike, eh, recimo na področju obaljnih regij. Mm, vesela sem tudi vašega poročila o recimo finančnih inštrumentov. To je zelo Eh, koristno za naše delo tukaj v odboru. Kot predhodni govorniki eh, se lahko strinjam za večino tega, kar ste povedali. Potrebujem kohezijsko politiko, ne samo za gospodarski in socialni eh, vidik, Eh, ampak tudi zaradi teritorijalne kohezije. To pomaga številnim eh, regijam, zase zapostavljenim regijam. Pri nekaterih regijah je kohezijska politika edini vir javnih investicij, ki še tam obstajajo po izbruhu krize. To, kar potrebujemo, ni downgrading, ampak upgrading kohezijske politike. Uh, Eh, moj predhodni govornik je govoril o tem, da potrebujemo boljšo kohezijsko politiko. V tem smislu ste podali tudi predlog eh, zmanjševanja administrativnih bremen, potem pomembno je tudi boj proti korupciji in pa boljša preglednost. Na ta način bi imeli še boljšo kohezijsko politiko. Imam pa še neko konkretno vprašanje. Gospa Breso je že govorila o tem. Eden izmed največjih izzivov v tem trenutku je ta sprememba paradigem v, v naložbeni politiki. Eh, nekako se mi zdi, da to predstavlja tveganje, nevarno za kohezijsko politiko. Zakaj? Eh, sredstva se lahko črpajo brez omejitev za nov investicijski Junkerjev načrt, ki pa deluje popolnoma drugače. Eh, vi ste govorili o uspehih kohezijske politike, vezanost na cilje Evropa 2020, načelo partnerstva, kriteriji. Vsega tega ta sklad ne vsebuje in zato vam zastavljam naslednje vprašanje. Kako gledate na izzive v povezavi s tem, s to spremembo vzorcev? Kaj bi se moralo strukturno zgoditi, da bo ta nova oblika investicijske politike delovala tako, da bo, zagotovljen, da bo zagotovljena um, nekakšna uh, sinergija med tema dvema skladoma, torej tudi za kohezijsko politiko, tako da solidarnostni vidik kohezijske politike ne bo izgubljen. Oh. Gospod Zile. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se obema gostoma za njivni predstavitvi. Nažalost sem poročilo šele danes dobil v roke. Dobro bi bilo, če bi lahko poročilo že prej podrobne preučil. Um, vi ste ustvarili v stik, kot da v zadnjem delovnem programu komisije še komaj uh, Eh, kohezijska politika še koma igra kakšno vlogo. Še pred tremi leti smo strukturne sklade predstavljali kot tisti najpomembnejši naložbeni instrument na evropski ravni, ampak danes o tem sploh nišče ne govori. Tako da mislim, da je sedaj pravi trenutek, da se pogovorimo o prihodnosti kohezijske politike. V šestem kohezijskem poročilu se pojavlja eden izmed stebrov kohezijske politike, torej vsaj jaz mislim, da to je eden izmed stebrov, govorim o čezmejnem sodelovanju, ta se v tem šestem poročilu o kohezijski politiki sploh več ne omenja. Um, nekaj me zanima, ali sem vas eh, prav razumel, da ste hvalili finančne inštrumente. Če je temu tako, potem me zanima, eh, katere države ste preučevali, v kakšnem časovnem obdobju. V odboru za nadzor proračun smo nedavno obravnavali poročilo o učinkovitosti finančnih inštrumentov v zadnjem uh, obdobju in tam je bila slika popolnoma drugačna. Pokazalo se je, da so inštrumente, finančne inštrumente, uh, pogosto uporabili za to, da bi izplačevali denar iz strukturnih skladov, da bi eh, povišali svoje kvote, ampak ta denar so potem naložili v bankah. In na ta način so si pravzaprav višali lastniške kvote, tiste, ki bi pravzaprav morali biti prejemniki teh sredstev, torej majhna in cene velika podjetja, um, pa tega denarja spoh niso dobila. In to je privedlo do tega, da so bili ti finančni inštrumenti samo deloma ali pa sploh neučinkoviti. Če je vaša izkušnja drugačna, potem me seveda zanima več o tem. Hvala lepa. Thank you, Ms. D'Amato. Hvala lepa, gospod D'Amato. E Hvala lepa. Zahvaljujem se predsedniku Rosju in gospodu uh, Broksu. Imam nekaj vprašanj. In sicer v zvezi z ulogo strukturnih eh, skladov pri zagotavljanju stabilnosti, torej vem, da je gospod Rossi izrazil nasprotovanje temu, tem povezava. Torej, videli smo, da obstaja določena prožnost za Junkerjev načrt, ne pa za strukturne sklade. Potem pa imamo še makropogojenost. Se boste strinjali z mano? Da bi morali zahtevati spremembo 23. člena, da bi torej morali naložiti določene obveznosti Tudi ko gre za ukinitev operativnih programov v tistih državah, ki niso upoštevali priporočil sveta. Zanima me tudi to, kako gledate na integracijo strukturnih skladov in drugih programov, naprimer obzore 2020. Imate kakšen konkreten predlog s tem v zvezi? Ali vaša regija deluje na tak način? ci sono degli studi, se avete pensato di farli. Gospoda Bruksa pa sprašujem, če obstajajo kakšne študije v zvezi s finančnimi instrumenti in regijami. Ali že obstajajo kakšne študije v zvezi s tem, kako uporabljati instrumente manj razvite regije, regije, ki so še bolj v razvoju, kako torej uporabljajo posamezne regije to vrstne finančne instrumente. Mislim, Maletič. Hvala lepa, gospod Maletič. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi sama bi pozdravila naša gosta in se ima zahvalila za eh, predstavitev, torej gospodu Rosijo in gospodu Broksu. Strenjam se z vama in z vsemi kolegi. Torej, kar predvsej sprememb smo eh, vključili torej, za to obdobje 2014-2020, torej boljša koordinacija gospodarskih uh, Eh, politik, boljše povezovanje med regionalnimi, lokalnimi potrebami itd. Torej moramo delati še na eh, izvajanju. Imamo tudi veliko število instrumentov, ki se zaenkrat v praksi še ne uporabljajo ustrezno omenili ste finančne instrumente. In veliko držav članic in regij eh, še vedno teh ne uporabljajo, čeprav ti prinašajo precejšne koristi za nje. Na to je bilo eh, na zadnjem srečanju tudi uh, omenjena uh, ta simplified cost option, to je uh, več kot za pozdraviti. Uh, ne razumemo, kako eh, nekateri eh, pristojni organi v regijah še vedno te možnosti ne uporabljajo. Torej jasno je, da moramo delati več na eh, uresničevanju, na izvajanju vseh teh novosti. Prav tako ste omenili tudi načelo partnerstva in dejstvo, da moramo najti način, kako regije bolj vključiti v opredeljevanje in pripravo operativnih programov. Ampak kaj menite v naslednji zamisli? Torej, če bi za prihodno kohezijsko politiko ustrajali na tem, da bi imeli samo regionalne opije, torej uh, za vse države članice in da sploh ne bi imeli več te možnosti na nacionalni ravni. Hvala lepa, gospod Buda. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedujoča. Zahvaljujem se govorcema za njuno predstavitev. Mislim, da to potrjuje to, kar smo že v določeni meri vedeli in sicer, da kohezijska politika v Evropski uniji ima pozitiven učinek, torej tega se vsi zavedamo. Ampak žal danes eh, vidimo, da žal Evropska komisija ne razume dejanske vrednosti kohezijske politike in poskušajo oblikovati politiko, ki ne bo več dosegala ciljev, ki jim je namenjena. Torej ne zna se predstavljati Evropske unije brez dobro artikulirane kohezijske politike, ki bi se ustrezno odzivala na potrebe držav članic. Kot je bilo že rečeno, so to potrebe, ki uh, prečkajo meje držav članic. Torej, moramo govoriti o regionalnih potrebah in eh, situacija, s katerimo se danes soočamo, izhaja tudi iz eh, tega, da komisija ni ustrezno zagotovila vidljivosti te kohezijske politike. In eh, sedaj moje vprašanje. Torej, poleg eh, teh eh, rezultatov, ki kažejo na dodano vrednost, na ustvarjanje delovnih mest, na eh, gospodarsko dodano vrednost za vsak naložen evro, ali bi moralo javno mnenje več vedeti o tem, o tej dodani vrednosti? Ali bi morali vedeti, da ta izhaja iz kohezijske politike, kajti vemo, da smo pač bili priča Brexitu. Do Brexita je prišlo prav v tistih regijah, eh, kjer je bilo največ evropskih eh, eh, sredstev, ki so bile vložene v te regije. In te, prav te regije so um, glasovale proti Evropski uniji. Torej, ali ne bi bilo potrebno, da bi kohezijsko politiko uh, pač bolj izpostavili? Ali te študije kažejo, v kolikšni meri se ljudje sploh zavedajo teh uh, politik? Gospod Van Nistelrooy. Hvala lepa. Torej, vsakič, ko imamo ekipo konference obrobnih ob, obmorskih regij tu med nami, uh, to vodi v plodne sestanke in izmenjave mnen. Gospod Rosi. Torej, uh, govorili ste o eh, teh uh, pogojenih kriterijih, ampak istočasno pa bi morali v prihodnosti uh, zauzeti bolj centraliziran pristop. Ampak uh, to je revolucija. Torej, ali gre tu za deljeno upravljanje z državami članicami ali naj bi imeli možnost, to smo zapisali tudi v vašem uh, poročilu, gospod predsedujoča. Torej, teritorijalno kohezijo, čezmejno sodelovanje, teritorijalno sodelovanje, ali bi lahko to, ne vem, po, po, potrojili, eh, podeseterili. Eh, kaj imate v mislih? No, to je nekaj novega, kar sem slišal. Na to pa imam še eno bolj splošno vprašanje, ki je povezano s tem, kar ste povedali, in sicer, da kohezija tu ni eh, glavni del v tej politiki, to tudi samo po sebi ni problem. Prepričan sem, da se bo ta tema tudi vrnila v dveh, treh letih. Torej, sedaj imamo Evropo, ki je razklana ampak to so edini instrumenti, ki imajo ta kohezijski učinek. In to ste tudi povedali. Torej, regije so v središču tega razvoja. In zato mislim, da ni treba, da nas tako skrbi mnenje Evropske komisije. Torej, oni imajo sedaj uh, svoje, eh, svoj projekt in to je EFSI, uh, ki je ta hip najbolj priljubljen. In FC je pač tako, kot da bi vsakič znova iz tega kupa potegnili en projekt, ampak eh, nič pa ni na horizontalni ravni povezano, nič ni povezano naprimer z obraževanjem, z programi, ki bi ljudem omogočili, da bi lahko delali. Prav tako ni nič povezano z infrastrukturo, z urbanističnim načrtovanjem. Torej, ali lahko to komentirate? Kaj ti, eh, mi smo začeli razmišljati o politiki po letu 2020 in morda moramo biti tu bolj odločni kot smo sedaj. In še zadnja pripomba, ki je bolj splošne narave, ali lahko komentirate naslednje. Evropska komisija sedaj ne uživa podpore in to je povedal tudi gospod Buda. In sicer, da uh, ni komisija dovolj uh, jasno pojasnila uh, svojih instrumentov. Torej, ljudje um, se obračajo v smeri populizma, kajti tu je komisija na nek način odprla to Pandorino škatlico. In vsake tri leta slišimo, da samo 30 odstotkov naših državljanov pozna kohezijsko politiko. Uh, ampak prepričan sem, da pol odstotka eh, naših eh, prebivalcev pozna EFSI. In nihče ne mara bančnih poslov. Eh, državljani imajo mm, lastne interese in oni želijo pač videti tu lastne perspektive, ne pa neko bančništvo. Ali ne bi morali biti bolj ustvarjalni pri um, naših politikah, pri oblakovanju naših politik. Torej, ko pravite, da EFSI ni eh, enak eh, kohezijski politiki, seveda ne, ampak v kolikšni meri je treba to eh, uskladiti in eh, eh kako lahko pač to politiko najbolje prodamo, najbolje predstavimo. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo še zastopnik, zastopnici. Evropske komisije, gospe Ander Panajten. Ali se želite odzvati? Hvala lepa, dobro dan vsem. Torej, samo potrdila bi, da pač sem si vse to zabeležila in bom obvestila eh, kolege, da sledim torej, um, to obdobje po 25 in 20. Sama sem odgovorna za dosje partnerstva in eh, to študijo in rezultate študije konference obrobnih obmorskih regij smo že proučili, ti rezultati že nekaj časa obstajajo. Eh, strani komisije, kar se tiče implementacije načela partnerstva, spremljamo zelo skrbno to in tudi eh, o tem razpravljamo z državami članicami, torej v odborih za spremljanje. Kar pa se tiče sodelovanja s partnerji na evropski ravni, pa smo vzpostavili strukturiran dialog z zastopniki evropskih partnerjev eh, in ti se srečujejo načelno dvakrat letno in razpravljajo o um, temah, ki predstavljajo pač skupne interese za te tri kategorije partnerjev, ki smo jih predstavili v naši skupini in ki ustrezajo tudi uh, Eh, tem skupinam eh, po petem členu, torej gre za lokalne, regionalne eh, oblasti, civilno družbo, socialne partnerje in naslednji sestanek bo prihodni torek in CPRM je tudi članica skupine, ena izmed najdejavnejših članic skupine in eh, ta sestanek se bo osredotočal na eh, pripravo obdobja po 2020, eh, torej pripravo vseh gradiv, dokazov in tako dalje. In to bo tudi osnova za predlog komisije za kohezijsko politiko po letu 2020. Parlament bo kot ponavadi tudi o tem obveščen in poročilo o tem srečanju vam bomo tudi uh, pravočasno posredovali. Hvala. Hvala lepa, gospod Ronsi, gospod Brooks, veliko vprašanj. Vama je bilo postavljeno. Se želite odzvati, gospod Rossi, izvolite. Grazie. Hvala lepa vsem poslankam in poslancem, ki so se oglasili v razpravi. Mislim, da ste podali res relevantne pripombe. S številnimi se strinjam, Mislim, da ste vsi odločno prepričani v to, da bi morali ponovno zagnati kohezijsko politiko tudi za obdobje po letu 2020. Najprej bomo seveda morali preveriti, kaj se dogaja na sredini tega sedemletnega obdobja, neko mestni pregled. Za regije je to seveda predvsej obsežna naloga, namreč upraviti moramo dobro delo, če želimo še naprej izvajati politike. Zdi se mi, da obstajajo dobre okoliščine, v okviru katerih bo tudi ta umestni pregled uspešen. Kohezijski politiki zagotavljamo tudi ustrezna finančna sredstva, zato je zelo pomembno, da tudi vi poveste svoje mnenje, tudi naprimer. Doktorica Damato in ostali poslanci in poslanke ste se osredotočali na sredstva, ki se namenjajo za kohezijsko politiko, da ne bi tej kohezijski politiki oduzeli sredstva in jih dodelili drugim politikam. Nekateri kot da skušajo, da bi kohezijska politika bila neuspešna. Skušal bom podati večje število odgovorov na čim bolj kratek in jedrnat način. Kot prvo, potrditi moramo kohezijske politike, ne smemo jim oduzeti sredstev. Druga izjemno pomembna zadeva. Poskrbeti moramo za to, da bo nacionalno in regionalno sofinanciranje izuzeto iz pakta stabilnosti. Če nam pri tem ne bo uspelo, bodo nastale težave pri porabi tudi pri številnih drugih regijah. Predvsej velike težave, ki bodo tudi preprečile, da bi kohezijsko politiko spoh izvajali. Veliko dela nas še čaka torej na tem področju, gospoda Mato, tudi vi boste imeli verjetno kar nekaj dela z mojo stranko. V Italiji so praktično vse regije podale enako prošnjo, enako velja za regije v konferenci. Če nam ne bo uspelo pri strukturnih skladih, če nam ne bo uspelo zagotoviti ustrezne porabe teh strukturnih skladov, bomo res težko zagotavljali naložbe, ker nam bo pakt stabilnosti to preprečil. Da boste vedeli, kaj to konkretno pomeni. 80 milijonov letno za mojo regijo. Toliko sredstev damo za sofinanciranje kohezijskih politik in ta sredstva bi lahko pridobili nazaj in jih potem dodatno naložili. Pomembno je, da se ta sredstva uložijo, ne pa da se jih da na tekoči račun, da se jih ne porabi nespametno, niti da se jih ne spravi v žep. Ampak pomembno je, da se izključijo to vrstna dejanja iz pakta stabilnosti. Veliko krat prihaja tudi do zamud pri porabi sredstev. Kot rečeno, sofinanciranje je treba izključiti iz pakta. 80 milijonov letno to pomeni za mojo regijo. Lahko izračunate, koliko to predstavlja v obdobju sedmih let. Predvsej visok znesek. Tretja zadeva. Poenostaviti bi morali vse skupaj, namreč do zamud prihaja tudi zaradi tega, ker se bolj obsežne naložbe in obsežna financiranja v povezavi s kohezijsko politiko vedno preverja v okviru postopkov državne pomoči. Pri Junkerjevem skladu to ne velja, zato bi bilo morda smiselno vsaj poskusiti poenostaviti te postopke. Ti postopki nas resnično ovirajo, spravljajo nas v položaj negotovosti. Tudi kolegica iz Katanje je izpostavila to problematiko ta problem zadeva ne zgolj Sicilijo, temveč celotno državo, pa tudi mnoge druge regije v konferenci. Tako periferne regije, kot tudi obmorske regije. Glede makropogojevanja, očitno je, da bomo morali odločno zahtevati, da ne izvajamo kakršnih koli kaznovalnih ukrepov na tem področju. Pomembno je, da uveljavimo vsaj nekaj predlogov na tem področju. Zauzemati bi se morali za to, da se strukturna sredstva na novo uporabijo. Nima smisla regi kaznovati. Popolnoma se strinjam s tem. Obstaja namreč tveganje, da bo prišlo do razdrobljene uporabe teh sredstev in s tem se moramo resno soočiti. To je izjemno pomembno za številne regije, tudi za tiste, ki imajo precejšnje zamude pri porabi sredstev. Tudi odnos med cilji strategije EU 2020 in strukturnimi skladi bi morala biti tesnejša. Mislim, da je to pomembno ker bi strukturnim skladom, pa tudi kohezijski politiki s tem zagotovili večjo vrednost znotraj gospodarskega upravljanja v Evropi. Se pravi, vse skupaj treba še tesneje povezati med seboj. Strukturne sklade z cilji iz strategije EU 2020, pa tudi s tistimi, ki jih bomo še opredelili. Seveda pa moramo pustiti posameznim regijam proste roke pri opredeljevanju tega, kako bodo te cilje dosegle. Še ena pomembna tema, kjer bi moral podati odgovor s kakšnim konkretnim primerom, gospa Breso je spraševala potem, pa tudi nekateri drugi z veseljem odgovorim. Pri teh obsežnejših projektih, ki niso razdrobljeni in razpršeni, bi morali imeti možnost, da uporabimo tudi sredstva iz Junkerjevega načrta, ker bi s tem lahko še ukrepili te projekte. Strukturne sklade bi torej povezali z Junkerjevim načrtom. Trije primeri, ki zadevajo mojo regijo. Mi smo veliko vlagali v prenosljivost niso zadoščala javna sredstva, določen delež bomo seveda pridobili s pomočjo posojil, ampak prednost smo morali dati seveda sredstvom, ki prihajajo iz Junkerjevega sklada, ker je šlo vendarle za doseganje strateškega cilja. Naprimer, tudi pri železnicah smo uporabili strukturne sklade. Pomembno je, da zagotovimo finančna sredstva iz Junkerjevega sklada, namreč ta sredstva lahko ponudijo bolj ugodna posojila. Pri strukturnih skladih je pomembno tudi to, kako podjetja uporabljajo finančni inženiring. Zato bi se lahko z Evropsko komisijo začeli pogovarjati o tem, kako bi lahko Junkareva sredstva uporabili skupaj z strukturnimi sredstvi, ki so vezana na finančno inženirstvo in kako bi lahko to potem uporabili kot sredstva za naložbe. Zanimivo je bilo tudi vse tisto, kar ste povedali v zvezi z socialnimi politikami, v zvezi z vključevanjem, z bojem proti revščini. Vse to bi lahko postale pomembne politike ki se omenjajo v splošnih strategijah in ki bi se lahko tudi na regionalni ravni izvajale bolj strateško. Regionalni skladi, strukturni skladi, Junkerjev sklad, to so viri za sredstva za doseganje teh ciljev. Še en odgovor sem vam dolžen in sicer v zvezi s povezavo z pomembno s pomembnim ciljem oziroma programom obzorje 2020. Gospoda Mato je spraševala potem. Tu gre za zanimivo povezavo, zato ker ste spostavili primer regije, ki je bila v hudi krizi. Ta regija je uporabila strukturna sredstva, zasebna sredstva, izvajala je pomemben projekt, ki je vezan tudi na obzorje 2020. Skratka, imamo to zmogljivost, da kot regije same sledimo posameznim ciljem. Pomembno je, da regije same opredelijo temeljno strategijo za doseganje ciljev. Če bomo za vsako regijo v strukturnih skladih, v strategiji 2020 in v Junkerjevem načrtu uspeli izpostaviti nekaj ključnih strateških projektov, in če bomo uspeli uporabiti vsa sredstva, sofinanciranje, pa tudi pakt stabilnosti, obzorje 2020 in tako naprej, če bomo uporabili tudi sredstva iz Junkerjevega načrta, potem bomo lahko res izvajali velike obsežne strateške projekte. Tako se bodo evropska sredstva, bolj smotrno uporabljala in tudi kohezijska politika bo bolj učinkovita. Takšno delo bo po mojem mnenju tudi manj birokratično, bolj bo odgovorno z vidika institucij, pa tudi z vidika komunikacije bo vse skupaj veliko bolj učinkovito, da bodo državljani vedeli, kaj Evropa počne na regionalni ravni. Naprimer, teh sedem projektov, teh pet ciljev ali pa teh deset temeljnih projektov, ki jih bomo financirali. V tem primeru bi vse skupaj postalo bolj prepoznavno, bolj vidno, dosegali bi tudi boljše rezultate, bili bi bolj učinkoviti. Tudi z vidika doseganja splošnega cilja, ki smo si ga zastavili, to pa je, da dosežemo rast. Tudi sam bi na koncu rad pozdravil kolega Jakovčiča. Hvala lepa za te prijazne besede, ki ste mi jih namenili. Čisto ob koncu pa bi tudi sam rekel, da strastno in odločno branim kohezijsko politiko, če regionalni polit, projekti ne bodo financirani, državljani ne bodo več podpirali Evrope. Tisti, ki so odgovorni na regionalni ravni, morajo imeti možnost nadzirati porabo sredstev. Evropska sredstva so res izjemno pomembna, so temeljnega pomena. Kar zadeva samo komuniciranje, z vsebinskega vidika je treba stvari opredeliti. Pomembno je, da v tem umestnem pregledu izpostavimo tudi metodologijo, kako bomo komunicirali. Ta metodologija bi morala postati zavezujoča. Rekli ste, da bi morali nek del sredstev nameniti v ta namen. Namreč običajno nimamo na voljo dovolj sredstev za komunikacijo morda bi potrebovali kakšne smernice z vidika komuniciranja z državljani, zlasti ko gre za uporabo strukturnih sredstev v okviru kohezijske politike. Tisti, ki uporablja sredstva, bi moral spoštovati tudi določene smernice. Hvala. Um, Hvala lepa. Začel bom z povezavo med kohezijsko politiko in Junkerjevem načrtu. Predsednik Rosi je že podal nekaj uh, predlogov glede tega, kako bi lahko tukaj uh, sinergijo izboljšali v prihodnosti. Mi v našem dokumentu kritiziramo predvsem dejstvo, da se EFSI in pa kohezijska politika popolnoma neodvisno drug od drugega razvijata v komisiji. In mislimo, da ni tukaj zagotovljeno enakovredno izhodišče pri tem, kako EFSI prodajajo javnosti in kako javnosti prodajajo kohezijski politiki. Pri kohezijski politiki se osredotočajo na zamude, napake in to nikomor ne koristi. In pa še zadnja točka. Um, kritiziramo tudi pogojevanje, eh, kritiziramo tudi doda, ta dodani učinek, ki bi ga naj prinesel EFSI, čeprav ta še sploh ni bil dokazan. Eh, torej, kot so povedali nekateri um, govorniki, mm, ta dva načrta, ta dva sklada bi morali med seboj povezati na koherenten način, nekako bi morali integrirati enega v drugega. Uh, Eh, vprašanje gospoda Zelerja o uporabi finančnih inštrumentov. Tukaj se v glavnem strinjam s tem, kar ste rekli. Mislim, da je bila Evropska investicijska banka zelo kritična do uporabe finančnih inštrumentov v kohezijski politiki. Jaz sem skušal v moji predstavitvi pokazati, kje so ti finančni inštrumenti dejansko prinesli pozitivne rezultate. Če si ogledate študijo, upam, da vam je na voljo kopija študije, uh, Eh, pa boste lahko ugotovili, da smo tam eh, v številnih točkah kritizirali uporabo finančnih instrumentov. Finančni instrumenti so koristni, ampak samo za posebne tematske cilje in za posebne regije. No, ampak v informaciji lahko zvezi s tem, eh, v študiji lahko zvezi s tem najdete več informacij. Vprašanje gospe Damato o uspehu finančnih instrumentov v manj razvitih regijah. Tudi tukaj lahko več informacij o tem najdete v študiji. Eh, no, ogledali smo se zadnje programsko obdobje, pred seboj imam nekaj številk. 73,4 um, ehm, odstotka um, manj, razvi, manj razvitih regij je imelo uspeh pri uporabi finančnih inštrumentov. Um, tako da tukaj obstajajo inf informacije o tem, da pri uspešnosti finančnih inštrumentov obstajajo razlike med, eh, med kategorijami posameznih regij. No, eh, kar se tiče mm, kohezijske politike in EFSE-ja, bi tukaj morali najprej gospoda Katajnina in pa gospoda Junkerja opozoriti na to, da tudi regije obstajajo. Eh, mm, mi ustrajamo pri tem, da komisija spoštuje načelo lastništva, ownership principle. Um, jasno je, da marsikje regije niso dobile uloge, ki jim pripada. In pa še vprašanje ex ante pogojevanja. To je bilo vprašanje gospoda Van Nistelroja. V našem dokumentu smo bili glede jaz, zelo jasni glede ex ante pogojevanja. Komisija tukaj govori, da potrebujemo povezavo med kohezijsko politiko in evropskim semestrom, ampak po našem mnenju tukaj že obstaja zelo močna povezava in to je ravno ex ante pogojevanje, to je ohlapna povezava, ampak je povezava. Kaže na to, da morajo države članice in regionalne oblasti izpolniti celo vrsto pogojev, ko gre za rast, za poslovanje, pride začnejo za programi. In uh, na ta način lahko dokažemo, da so uh, investicije izvajane na koherenten način. No, pri ex ante pogojevanju je ena izmed najpomembnejših zgodb o uspehu uh, um, so te posebne uh, strategije, te so všeč tako regijam, kako, kakor tudi komisije, komisiji. Na ta način so se regije lahko pri svojih investicijah osredotočile na raziskave in razvoj. Uh, toliko z moje strani, mislim, da nam zmakuje časa, ampak še enkrat se vam zahvaljujem za povabilo. Hvala lepa. Hvala lepa za te predstavitve, za odgovore. Ta razprava je bila izredno plodna in upam, da se bomo k malu spet srečali v odboru regije. Sedaj pa nadaljujemo z dnevnim redom. Naslednja točka na dnevnem redu je osnutek spremembe proračuna številka 4 k splošnemu proračunu za leto 2016. Vsi poznate zgodovino tega primera. 11. oktobra 2016 so se koordinatorji dogovorili, da bo naš odbor pripravil mnenje o osnutku spremembe proračuna številka 4. To je eden izmed eh, rebalansov proračuna. Treba je upoštevati razvijajoči se vzorec dohodkov, eh, obveznosti in plačil v dotičnem letu. Odgovorni proračunski odbor se je odločil, da bo pripravil oziroma se pogajal o osnutku spremembe proračuna številka 4 za svetom v postopku spravnega postopka za proračun za leto 2017 in da bomo glasovali glasovali 1. decembra na plenarnem zasedanju. Glede na te okoliščine odbora regije nima dovolj časa za to, da bi sam pripravil svoje mnenje. Koordinatorji so se zato odločili, da bodo sprejeli osnutek mnenja v obligi pisma predsednika predsedniku odbora za proračun. Ta osnutek pisma lahko najdete v svojih dosjejih. Ali se strinjate s tem postopkom? in s osnutkom pisma. Me sploh kdo posluša? Thank you. I'm really surprised. Somebody listens to me and you're a... Ja, res sem bila presenečena, da me je nekdo poslušal in da je podprl ta osnutek pisma. Okay. Okay. Uh, uh, Dobro, potem lahko zaključimo današnjo sejo. Vabim koordinatorje, da ostanejo tukaj, kajti nadaljevali bomo s sestankom koordinatorjev za zaprtimi urati. Eh, tisti, ki niste koordinatorji, mm, torej.